Prosim, da se posedete. Čez nekaj trenutkov bomo začeli z glasovanjem. Zdaj, da bo čim bolj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 gospe Kamerved, ki bo vodila prvi del glasovanja, ker gre za skupno poročilo za kulturo in zaposlovanje. Kolegica, prosim, gremo skozi seznam. No. So kakšne težave? Dank, liebe Marita. Hvala lepa, draga Marita. Hvala lepa, da uh, imamo danes uh, lahko to skupno sejo. Uh, skupaj bomo glasovali o dveh poročilih. Torej, jaz bom uh, vodila glasovanje o Europasu, kolegica Ulskog pa bo potem govorila o spretnostih in kompetencah. Kar se tiče mojega glasovanja, smo sestavili glasovanje sistem v skladu s eh, prakso našega odbora, torej vaše prakse so nekoliko drugačne, torej v nadaljevanju se bomo ravnali vaših navad in pa navad. Torej, glasovalna sistema bosta nekoliko različna, prosim, da se o tem ne čudite, kajti oba odbora imata nekoliko različno tradicijo. Ampak eh, pripričana sem, da eh, bomo vse skupaj dobro upravili. Rada bi se zahvalila poročevalcema teh dveh poročil in pa poročevalcem v Senci. Zahvaljujem se tudi obema sekretarjata za odlično in konstruktivno sodelovanje. Kar se tiče eh, predloga komisije o Europasu, vnesli ste 318. 318 eh, predlogov sprememb, izdelali smo 36 kompromisnih predlogov sprememb. Sprašujem vas, ali lahko tako začnemo z glasovanjem ali pa bi morda poročevalca rada še kaj povedala. Očitno, ne? Potem lahko tako začnemo z glasovanjem. Kompromis 19. Kdo je za? A, se upravičujem, 18. Kompromis 18, pravi predsedujoča. Kompromis 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijet. Kompromis 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijet. 159. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijet. Kompromis 20. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 163. E, Kdo je za? Proti? Ozdržani? Mislim, da je sprejet, ampak želela bi preveriti. Glasujemo. O predlogu spremembe 163. Konec glasovanja. 45 za, 27 proti, no tako jasno to prej ni bilo. Sprejet. 164 in 165 sta identična. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeta. 166, 167 identična. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeta. 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 21. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 173. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 15. 15 in 174 in 175. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeti. 176. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 177. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 186. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet sprejet. Kompromis 22. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 182. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 183. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 17. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejet. 104 in 185, kdo je za? Torej 185, kdo je za? Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 187, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Mislim, da ste to zavrnili, ampak to lahko preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 47 proti, zavrnjen. 188. Kdo je za? Proti. Zdržanje, zavrnjen. 18. Kdo je za? Želite, da preverimo? Dobro. A, tako, če je zavrnen, potem ni, ni treba preverjati. Dobro. A, vendarle preverjamo 188, glasujemo. Konec glasovanja. 37 proti 36 za zavrnjeno. 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 189. No, če želite, bomo preverili. Glasujemo o 18. Konec glasovanja. O, se upravičujem. Videti je bilo drugače, se upravičujem. Torej, 18 je sprejet. 190. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 191. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 192. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 19. Kdo je za? Proti? proti, vzdržan je sprejet. Želite, da preverimo? 19, glasujemo. Konec glasovanja. 33 za, 41 proti. Torej, zavrneno z 41 glasovi proti. V odboru za kulturo je to nekoliko preglednejše. 193. Kdo je za? Proti? Zdržanje? Zavrnjen. Kompromis 23. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Sprejet. 197. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Zavrnjen. 198, 199 in 200, identični. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejeti. Enaindvajset. Kdo je za? Proti? Še enkrat. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Preverili bomo. Tudi sama uh, nisem čisto pripričana, torej glasujemo. Konec glasovanja. 39 za, 35 proti, sprejet. 205. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 206. Kdo je za? Proti. Vzdržani. To moramo preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. 37 za, 34 proti, sprejet. Kompromis 24. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 23 in pa predlog spremembe 216. Ta identična, kdo je za? Proti. Ozdržani, sprejeta. Kompromis 25, kdo je za? Proti. Ozdržani, sprejet. 222, kdo je za? Proti. Ozdržani, zavrnjen. 223, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 224. Kdo je za? Proti? Zdržani? To bi rada preverila. Glasujemo o 224. Konec glasovanja. 44 za, 27 proti sprejit. 24 227, 225, identični, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeni. 226 uh, eh, je brezpredmeten, kompromis 26. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 27, kdo je za? Proti, vzdržani. Vzdržani sprejet. Kompromis 28. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Predlog spremembe 26. Šestindvajset, dvesto petinštirideset in dvesto šestinštirideset identični. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeti. 248, kdo je za, proti, vzdržani, to bi rada preverila. Glasujemo. Konec glasovanja. 36 za, 37 proti, zavrnjen. 249, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 250. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeni. 251. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 252. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 253, 254 in 255. Identični, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeti. 256. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 257. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 258. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bi rada preverila. Preverimo 258. Glasujemo. 258. Konec glasovanja. 41 proti 32 sprejet. Kompromis 29. Kdo je za? Proti? Ozdržanje? Sprejet. 28, 265, 266, 267, 268, vsi identični. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeti. 271. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. 273. Kdo je za? Ja, se upravičuje. 275. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeti. Nisem prepričana. Preverimo. Konec glasovanja. 40 proti 34. Sprejet. 276. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Kompromis 30. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejet. 280. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejet. Kompromis 31. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejet. 286, 287, 288, 289, 285, identični. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejeti. 292. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 32. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 299, 300, 301, 302. Gremo nazaj. 293. Torej 293, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa 299, 300, 301, 302. Identični. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeti. 305. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 306. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 307, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 308, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 309, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 33, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 32 in 317. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejete. 318. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 319. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 320. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejeti. 321, kdo je za? Se upravičujem. 326, 326. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 34 in 327. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejeta. Kompromis 34. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 334. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 35. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 354. 354, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 355, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 356, kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 357, kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 358, kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. Kompromis 36. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Kompromis 1. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 46. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Kompromis 2. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 53. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Vzdržani? Sprejet. Kompromis 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 58 je predlog spremembe. 58. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Potem 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 4. Kdo je za? proti vzdržani sprejeti. 63, kdo je za, proti vzdržani sprejeti. 64, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 65, kdo je za, proti vzdržani sprejeti. 66, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 5, kdo je za, proti vzdržani sprejeti zdržani, sprejet. 74 na naslednji strani, 74, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 84, e, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 7, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Kompromis 9. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Kompromis 10. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Kompromis 11. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Kompromis 12. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Kompromis 13. Kdo je za? Proti. Proti. Vzdržani. Sprejet. 116. predlog spremembe. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 14. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Sedaj pa 124. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 15. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 129. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Uh, 130, 131, 132 za, proti, ozdržani, sprejeti. 133, kdo je za, proti, ozdržani, sprejeti. Han, se upravičujem. 135, tu moramo začeti. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 136, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 144, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Vzdržani sprejet. 146 glede za, proti, vzdržani sprejet. Sedaj pa končno glasovanje, to bo poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 69 glasov za, eh, en proti, štiri vzdržani. Iskrene čestitke poročevalcu. Sedaj pa eh, moramo izvesti še eno glasovanje. Tukaj gre za podelitev mandata za pogajanja s svetom. Tudi eh, to bo poimensko glasovanje. Glasujemo. Potrebujemo absolutno, potrebujem absolutno večino. Konec glasovanja. 64 za, 6 proti, 2 vzdržana, absolutna večina je več kot dosežena. Še enkrat iskrene čestitke in veliko uspeha pri pogajanjih. Sedaj pa bom predala besedo kolegici Ulskog za naslednje glasovanje. Dobro, potem pa gremo naprej z drugim seznamom za glasovanje. Začinši s predlogom spremenim 112. Zdaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 113. Ta je brezpredmeten? Ne, ni brezpredmeten. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 114. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno bomo preverili pri predlogu 114. Prosim, glasujte. Glasovanje je zaključeno. S 55 glasovi je zavrnjen. 116. Kdo je za? Proti? Zdraženi? Sprijeto. Bomo preverili pri 116. 116. Glasujte, prosim. Glasovanje je sedaj zaključeno. To je sprejeto. 46 glasov za. Kompromis C. Kdo je za? Proti. Zdražani. Sprejeto. Potem gremo naprej na kompromis E. Na tretji strani. Kdo je za? Proti. Zdražani. Sprejeto me spremljate, kompromis E, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Potem gremo na kompromis QA, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Potem gremo na predlog 1.2.7 na četrti strani, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis D, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeta, predlog ne, ta je brezpredmeten, 129, to je za, proti, vzdržani, sprejeta, 130, to je za, proti, vzdržani, sprejeta, predlog 131 in vse do in ko sedem, ta je brezpredmeten, Gremo naprej. Kompromis F, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog. Ta je brezpredmeten. 145, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen, bi rekla. Bomo preverili pri 145 glasujte, prosim, konec glasovanja. In to je sprejeto s tremi glasovi več. 146 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 147 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 148 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ta je brezpredmeten. Ne, glasovali bomo pri 148, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili pri 148, da bomo povsem prepričani. Glasujmo, prosim, glasovanje je zaključeno. In to je sprejeto šestimi glasovi več. Sedaj pa 150. Ne, 149 najprej. Gremo na 150. Kdo je za, proti, vzdržani? No, ne moram reči. Poskusite še enkrat. Kdo je za, 150, kdo je proti, vzdržani? Zavrnjeno. 151 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 152 je za, proti, vzdržani, sprijet. 153 je za, proti, vzdržani, sprijeto. 154 je za, proti, vzdržani. Bomo preverili pri 154. 154. Glasujemo, prosim. Glasovanje je zaključeno. In to je sprejeto. 43 glasov za imamo. Kompromis V. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. Predlog 157 je za, proti vzdržanje zavrnjeno. Predlog 158 je za. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Predlog 159. Pustite. Ena, pet, osem bomo preverili. Ena, pet, osem bomo to preverili. Glasovanje je odprto, glasovanje je zaključeno. Pri 158 in to je sprejeto z 42 glasovi. 159, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 6, kdo je za, proti. Imko 6, še enkrat, kdo je za, proti proti vzdržani sprejeto. Ena šest ena, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. Ena šest dve, kdo je za, proti vzdržani. Bomo preverili pri 162, glasujmo prosim. In glasovanje je sedaj zaključeno. In to je sprejeto s 76 glasovi, ampak pet ali osem vas je bilo, ki ste glasovali. 163. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 164. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 165. Ta je brezpredmeten, kompromis G. Kdo je za, proti vzdržani, sprijeto. Potem gremo na 1.7.1 na naslednji strani. To je glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani, sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti vzdržani. Bomo preverili drugi del pri 1.7.1. Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. In to je zavrnjeno. Za 47 glasovi. 1,7,2. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Kompromis dvojni V. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Zdržani? predlog 175. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis H. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 178. Kdo je za? Proti vzdržani. Bomo preverili. Glasujmo, prosim. Glasovanje je sedaj zaključeno pri 178 in to je zavrnjeno z enim glasom več. Sedaj pa pogledajmo. Predlog 183, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeta. Kompromis I, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Gremo na kompromis K, na isti strani. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Gremo na predlog 1.8.8. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 1.8.9. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 1.8.9. 191, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 192, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 193, glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del je brezpredmeten in gremo na 194, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 195, to je usni predlog spremembe, Kdo je za usni predlog spremembe, kdo je proti? Vzdržani sprejeto. 197, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 198, tudi tu imamo ustni predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 199, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 200, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 8. Kompromisija je naslednji. Kompromisija, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisla, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 2 nič 9. Kdo je za, proti? Bomo preverili pri 209. Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. In to je sprejeto z 26 glasovi za. Predlog 210. Kdo je za? Proti? Zdržanje sprejeto. Predlog 210. 219. Glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del. Ja, bomo glasovali o tem. Drugi del pri 219, kdo je za, proti, zdržani. Bi rekla, da je zavrnjeno. 220. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. 221. Ni treba glasovati. Dobro, bomo glasovali o tem. 221, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 222, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 200. 33, prvi del, da je za, proti, vzdržani, sprijeto. In drugi del, da je za, proti, bomo preverili. Pri 2, 2, 3, glasujmo, prosim. Pri drugem delu 2, 2, 3. Glasovanje je zaključeno in to je zavrljeno štirimi glasovi več. 2-2-4, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 2-2-5, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 2-2-9, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 230, kdo je za? O tem naj bi glasovali, ja, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili pri 230. Glasujte, prosim, glasovanje sedaj je zaključeno. In to je zavrnjeno z enim glasom več. Potem zadnji del 230. Zadnji del 232. predloga, se pravi čujem, da je za, proti, zdržani. Ne vidim, glasovati moramo. Zadnji del pri 232. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. In to je zavrnjeno s tremi glasovi več. 226. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. 227. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 228. 2, 3, 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 2, 3, 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2, 3, 4, ta je brezpredmeten. A, je treba glasovati. Kdo je za? Pri 234, proti, vzdržani predlogu 234 ta je zavrnjen. Bomo preverili. Pri 234 glasujte, prosim. Glasovanje je sedaj zaključeno. In to je sprejeto z desetimi glasovi več. 235, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 228, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. potem brez predmeta naslednji predlog gremo na 2, 4, 6 na strani 22 2, 4, 6, kdo je za proti vzdržani moramo preveriti glasujmo prosim pri 2, 4, 6 glasovanje je zaključeno In to je sprejeto z 41 glasovi. 2, 4, 7, 2 za, proti vzdržani. Mislim, da je to sprejeto. Bomo preverili. 2, 4, 7. Glasujemo, prosim, glasovanje je zaključeno. In to je sprejeto s 50 glasovi, 250, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2, 4, 8. Kdo je za? Proti je vzdržani sprejeto. 2, 5, 1. To je brezpredmeten. Gremo na 2, 5, 2. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprijeto. 2, 5, 5. Kdo je za? Proti. Proti. vzdržani, bomo preverili pri 2.5.5. Glasujemo, glasovanje je zaključeno. To je zavrno z enim glasom več. 2, 5, 3. 2, 5, 3. Kdo je za? Bomo glasovali, ja? Kdo je za? 2, 5, 3 proti, vzdržani, zavrnjeno. 2, 5, 4, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. 2, 5, 6, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. 2, 5, 7, kdo je za? Proti, 2, vzdržani, zavrnjeno. 2, 5, 7, kdo je za? 258 in 259, ta dva sta brezpredmetna. Ne, nista brezpredmetna. Dobro, potem pa glasujmo 258, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 259, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 260, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 261, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 262. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeta. 263. Ta je brezpredmeten sedaj. 264. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Mi rekla, da je sprejeto. Ne, bomo preverili. Glasujte, prosim. 263. Glasovanje je zaključeno in to je sprejeto 46 glasovi. Kompromis M, kdo je za? Proti, vzdržanje sprejeto. In gremo na 269. Glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržanje sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržanje sprejeto bomo preverili pri drugem delu. Glasujemo, prosim. In glasovanje je sedaj zaključeno. In to je sprejeto z 52 glasovi. Predlog 273. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 274. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. 277, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 278, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 279, ne, 280 se prevečujem, 280, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 281 in 282, ta dva sta brezpredmetna. Glasujmo o 283. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 284. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Bi rekla, da je sprejeto. Ne. Nihče ne ogovarja. 285. Kdo je za? Proti proti, vzdrženi. Bomo preverili. Pri 285. Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno in to je zavrnjeno za 64 glasovi. 286 je za, proti, vzdržani sprejeto. 2, 8, 8, to je za, proti, vzdržani, sprijeto. 2, 8, 9, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2, 8, 9, bomo preverili. Glasujte, prosim. Glasovanje je sedaj zaključeno. 2, 8, 9. Ja, to je bil rezultat. 290 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis M. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem gremo na IMCO 11, drugi del. Na strani 27 kdo je za, proti, vzdržani. Bomo še enkrat glasovali, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog 300, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Preverjamo pri 300. Glasujmo, prosim. Glasovanje je sedaj zaključeno. 45 glasov za. Kompromis. O, kdo je za? Proti vzdražanje. Sprejeto. Kompromis P. O, kdo je za? Proti vzdražanje. Sprejeto. Ja. Gremo na 3 in na 5. 3, 1, 5, na moji strani 30, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 316, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 317, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 318, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 319, 319, doj za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis Q. Kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Potem gremo na 332. 332, na moji strani 32, doj za, proti, vzdržani, sprijeto sprejeta. Bomo preverili pri 3.3.2. Glasujmo, prosim. Glasovanje je zaključeno, sprejeto s petimi glasovi več. 3.3.5. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Bomo preverili pri 335. Glasujte, prosim. Glasovanje je sedaj zaključeno. In to je zavrnjeno s petimi glasovi več. Gremo na 338. Kdo je za? Proti? Zdražani sprejeto. 343. Kdo je za? Proti? Zdražani sprejeto. 3, 4, 6. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. Tri, štiri, sedem, kdo je za, proti, bomo preverili, pri tri, štiri, sedem. Glasujte, prosim, in glasovanje sedaj zaključeno in to je sprejeto z 38 glasovi. 342, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 350, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis T, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In potem gremo na 358, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. 3, 5, 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 363 na naslednji strani, 363, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3, 6, 4, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 3, 6, 6, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 3, 6, 7, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. Amendment 3, 6, 8, those in favor. 3, 6, 8, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto je. Ja. Gremo nas naprej na 37. stran 375. Kdo je za, proti, vzdržani? Nisem prepričana, da bomo preverili 375. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 40 glasov za. 376, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 377 za, proti, vzdržani, sprejet. 379, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis R, za, proti, vzdržani, sprejet. 389. 389 na strani 39, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. 390, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 392, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 392, za, proti vzdržani, sprejet 393, kdo je za proti vzdržani, sprejet 394, kdo je za proti vzdržani, sprejet 395, kdo je za proti vzdržani, sprejet 396, kdo je za proti vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. Kompromis S. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Tri nič eh, sedem, štiri nič sedem, oprostite, kdo je za, sprejet. Naslednji, kdo je za, proti, sprejet. 4-1-3 bil za, proti, vzdržani sprejet, 4-1-4 bil za, sprejet, 4-1-5 za, proti, vzdržani sprejet. 4-1-6 brezpredmeten, 4-1-7 kdo je za, proti, vzdržani sprejet zavrnjen. Štiri, dva, ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Štiri, ena, osem, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Štiri, sto osemnaest bomo preverili, glasujemo, konec glasovanja. zavrnjen, 38 glasov je proti, 4 je na 9, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejet, 420, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 422, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejet, 425, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejet, 426, kdo je za, kdo je proti, kdo je vzdržan, sprejet. 426 bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 43 glasov je proti. Imko 13. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejet. Kompromis X, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejet. Pa, zdaj pa kompromis Y na 44. strani, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejet. Zdaj pa na 445 na 46. strani, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. 446 gre za, proti, vzdržani, zavrnjen. 447 gre za, proti, vzdržani, sprejet. Štiri, štiri, osem, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, 449 bomo preverili. Glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjen. 63 glasov je proti. 450. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Eh, zavrnjen. 451. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani zavrnjen. 4-5-2 kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. 4-5-2 bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sprejet. 39 glasov je za. 4-5-3 kdo je za? Kdo je proti? vzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno. 454 brezpredmeten, 455 tudi brezpredmeten, ne? Glasovali bomo o 455 ga za. 455. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržani, mislim, da je zavrnjeno. Štiri, pet, šest, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Štiri, pet, sedem, kdo je za, kdo je proti. To bomo preverili. Štiri, pet, šest, preverjamo, glasujemo. 457 pravi gospod predsedujoča. 457 bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s štirimi glasovi več. 457, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejet. 460, kdo je za? Kdo je proti? vzdržani, zavrnjen. Štiri, šest, štiri, kdo je za, kdo je proti, vzdržani. Še enkrat, prosim, kdo je za, štiri, šest, štiri, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Kompromis sedem, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Štiri sedem dve, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Štiri sedem pet, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. 476, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. 477. 476 bomo še enkrat preverili. 476, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 477, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejet. 474. 474 je brezpredmeten. Štiri, sedem, osem, kdo je za? Okay, we have to vote on 478. Those in Glasujemo 478. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejet. 479 je brezpredmeten. 48 nič. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejet. 481. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejet. Preverili bomo. Preverili bomo 481. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 482, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. 483, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 484, kdo je za, proti. Preverili bomo 484. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 72 glasov je za. Štiri osem sedem je naslednji predlog spremembe. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. 488, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 489, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 nič, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, eh, sprejet. 491, kdo je za, kdo je proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjen. 491 je zavrnjen. 492 je za, proti, vzdržani, sprejet. 493. Kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo 493. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 40 glasov je za, 494 do je za, do je proti, vzdržani, zavrnjen. 495, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Štiri devet šest je brezpredmeten, štiri devet sedem. 497. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejet. 498. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 499. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. In 500. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 501. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani. Sprejet. 5 nič 2. Kdo je za? Proti. Proti vzdržani sprejet, 5 nič 3, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 5 nič 4, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 5 nič 5, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejet, 5 nič 6, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 5 nič 7, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 5 nič 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 5 nič 9, 5 11, 5 1 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 5 1 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 5 1 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 5 na 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Imko 1, kdo je za, proti, glasovanje v svežnju. Vse spremembe, predlogi za spremembe imka 1, 2, 3 do 5 in pet. Ne, ločeno bomo glasovali. Imko ena, kdo je za, proti, eh, vzdržani? Preverili bomo. Imko ena. Konec glasovanja. Sprejeto. 47 glasov za. Imko dve, kdo je za? Imko dve proti vzdržani sprejet in ko tri, kdo je za, proti vzdržani sprejet in ko pet, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Uh, eh, amendment, uh, eh, amendment ena, sprejet dve, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, tri, kdo je za, proti vzdržan sprejet. 20 je brezpredmeten, 4 je za, proti, vzdržani sprejet, 6 in 7 bomo glasovali skupaj, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 8 je za, proti, vzdržani sprejet, 9, kdo je za to brisanje, proti. Zavrnjen. Deset. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Enajst. Za. Proti. Vzdržani sprejet. Dvanajst. Za. Proti. Vzdržani sprejet. Trinajst. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Štirinajst. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, sprejet. 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 16 in 17 glasujemo skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 5 in 18 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 20. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 do je za, do je proti, vzdržani, sprejeto. Uvodne izjave. predlog spremljiv 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26. Kdo je za? Kdo je za? Kdo je za? Kdo je proti? Hvala. Zavrnjen. 27. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. 28, kdo je za? 27 bomo preverili. Glasujemo, konec glasovanja. Tu pa imamo izenačen izid. 28. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Se upravičujem, sprejeto. 29, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 30, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 31, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33, kdo je za, proti, vzdržani. 33, še enkrat, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 34, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 del do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del je za, Kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. 42. del. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 41. Kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 42. Kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo. 4, eh, 43, 4, 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 4, 4. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 4, 5. Eh, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 4, 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4, 7, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4, 9, za, proti, vzdržani, preverimo, preverimo 4, 9, da bomo gotovi. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 72 glasov za. Petdeset za, proti, vzdržani, sprejet, pet ena za, proti, vzdržani, sprejet, pet dve za, proti, vzdržani, sprejet, pet štiri eh, za, proti, vzdržani, sprejet. 5-3 in 5-4 skupaj, sprejeto. 5-7, kdo je za, proti, vzdržani. Preverili bomo 5-7. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 5-8. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejeto. 5-9. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 5-9. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog A. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Sprejeto. 60, 68. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 69, kdo je za? 68 bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, sprejeto. 44 glasov je za. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 71 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 72 do za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 do za, proti, vzdržani. sedem, tri. Dajmo še enkrat, ker ni bilo skoraj nobenih rok. Sedem, tri. Kdo je za? Kdo je proti? To je predlog spremembe 73. Čaba Šogor. Glasujemo konec glasovanja. prišlo je do napake pri napravi. Še enkrat glasujemo. 7-3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Za 7 glasov. Kompromis B. Kompromis B. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Osem ena na naslednji strani brza. Proti, vzdržani, sprejeto. Osem šest, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 8, 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 8, 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 8, 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 9, 1, kdo je za, proti, vzdržani, to bomo preverili, 9, 1 bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 51 glasoval je za. 9.1. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 9.5. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 9.6. To bomo še enkrat preverili. 9-5. Glasujemo za eh, konec glasovanja. Zavrnjeno s sedmimi glasovi proti. 9-8. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 99. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 100. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto ena nič ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 101 bomo še enkrat preverili. Glasuj, oziroma konec glasovanja, zavrnjeno. Ena nič dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ena nič tri, tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ena nič šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ena nič sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Devet sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto ena nič osem, kdo je za, proti, vzdržani, ena nič osem bomo preverili. Glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno, 62 glasov je proti. 1 nič 9 je brezpredmeten, zato gremo na 9 6 in 1 1 nič identična sta, da je za, proti, vzdržani, sprijeto. 1 nič 4 skupaj z 111 tudi identična predloga. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprijeto. Tako. Zdaj bomo še glasovali o osnutku poročila kot o celoti. Glasujemo. Konec glasovanja. 59 glasov za. Najlepša hvala poročevalcema za njuno delo. Hvala lepa.